sprejeto. Imamo še ustni predlog spremembe. Gospod Butikofer. Imate besedo, gospod. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Imam ustni predlog. Zreka pa pričanje, da je Udrežba Rusije v svetu Evrope je pomemben element pri gradni institucionalnih odnosov v Evropi in upa, da bomo lahko našli poti za to, kako prepričati Rusijo, da ne opusti članstva v svetu Evrope. Hvala lepa. Ustni predlog. E, ali kdo nas protuje tem ustnem predlogu? Morda? Ne? Ja? Glasujemo sedaj o tem ustnem predlogu. Kdo je za? Ja? proti. Vzdržanje bomo sedaj preverili. Bomo preverili ustni predlog, konec eh, glasovanja in je sprejeta. Sedaj pa celotna resolucija, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa poročilo post, gradne zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Predlog 1. Za. Proti. Vzdržanje. Spreto. Predlog 2. Za. Proti. Vzdržanje. Spreto. Predlog sem bil 3. Po imensko glasujemo. Konec glasovanja. Spreto. Predlog 4. Po imensko glasujemo konec glasovanja. Zavrno. Predlog pet, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. Sedaj pa še celotna resolucija, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejeto sedaj smo končali z glasovanjem in čez minutko bomo začeli z obrazložitvami Kolegi, prosim, da odidete iz dvorane, tako da bomo začeli z obrazložitvijo. We will now move to... Sedaj pa gremo na obrazložitev glasovanja. Najprej poročilo Hautala. Um, prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Vietnamom. Gospod Kelly, prosim. No, lepo je, da sem prvi. Pozdravljam ta pomemben sporazum in pozdravljam delo gospe Hautala in pa kolega Trausta. Uh, Gozdarstvo je zelo pomemben dejavnik pri varovanju okolja in pri podnebnih spremembah. Nezakonita sečnja eh, lesa je zelo škodljiva in ta sporozum je zelo dober korak k boljšemu sodelovanju med EU in Vietnamom. Moramo ohraniti biotsko raznovrstnost in pa naravne habitate in to lahko dosežemo samo s sodelovanjem s tretjimi državami, tako da um, EU ne bo Um, zvažala in pa uvažala nezakonite sečne in pa nezakonitega lesa. Uh, prav tako pa ne smemo podpirati tega v drugih državah, tretjih državah torej. Uh, upam, da bo ta sprazum k temu pripomogel in pozdravljam tudi zaveze Vietnama, da vzpostavijo strukture, tako da se bodo spoštovali vse zaveze, tudi zaveze tega sprazuma. Hvala lepa. Gospod Han. Heron. Hvala lepa, gospa predsedujoča sam sem za ta sporozum, to se zdi smiselen korak, tako da delamo na trajnosti med EU in pa Vietnamom. Pa poglejmo si, eh, do kakšnega čudeža je prišlo pri tem um, poročilu. Sedaj v bistvu um, Vietnam izvaža veliko um, lesa kot svoj BDP. Uh, eh, v 80-ih je bil Vietnam med najrevnejšimi državami, um, na svetu, sedaj pa se je njihov BDP um, povečal za 2000 odstotkov, če to merimo po kupni moči in pa ekvivalentu te kupne moči. To je neverjetno. Če si pogledamo, kaj vse Amerika storila za to, da bi izkorinila komunizem um, z vojaškimi sredstvi, um, biljon um, evrov so porabili za to, da bi jih porazili, ogromno ljudi je umrlo, pa so bili neuspešni. Sedaj pa nekaj desetletij proste trgovine in smo prišli do vladavine prava in pa do razvoja gospodarske svobode v tej državi v Vietnamu. To je ista lekcija, vedno znova. Torej, če imamo prosti pretok storitev, potem ne potrebujemo vojakov. Sedaj pa naslednje poročilo Hautala. Tu gre za resolucijo o tem prostovoljnem sporazumu o partnerstvu Gospa Majer, hvala lepa. Zdravo kraljestvo je um, največji uvoznik eh, tropskega lesa v Evropsko unijo. In pozdravljam ta sporazum, to bo tudi dober korak v boju proti nezakoniti sečenju lesa. Podjetja in pa države tukaj sodelujemo. Skoraj da polovica um, vsega lesa eh, se nanaša na nenezgonito sežno. Flekt je nekaj dobrega, ampak moramo storiti več kot pa prostovoljni sporazum. Uh, Združeno kraljestvo in pa EU morata storiti še več za to, da bi imeli zakonodajo, ki preprečuje uvoz eh, kakršnega koli eh, nezakonitega glasa. In moramo še to pospremiti z dodatnimi ukrepi za eh, boj proti korupciji v teh državah, kjer nezakonito sekajo les. Ta nezakonita sečna tudi pospešuje podnebne spremembe in pa škodo za okolje. Moramo storiti še več za to. Nikakor ne moramo to postiti, nikakršne um, nezakonite sečne lesa in pa uvoza v Evropsko unijo. Sedaj pa um, do, Dalton izmena informacij uh, o državnih svetih držav, gospod Strojevski, minuta, prosim. Debata bila bardzo interesujoča. Hvala. Razprava je bila zelo zanimiva in tekom razprave sem se oglasil pri prvem delu poročila, ampak ni bilo zadosti časa, da bi govoril o drugem vprašanju, ki je tudi zelo pomembno. In zato bi rad še nekaj dopolnil. Najbolj polemično vprašanje je bilo, to, da se vključi ljudi z dvojnim državljanstvom. In sem zelo zadovoljen, ko vidim, da se da ob koncu leta 2019 smo uspeli um, doseči dogovor in smo to vključili tudi v to glasovanje. Potem pa še nekaj, še pomembno vprašanje, tistih, ki nima samo dvojnega državljanstva, ampak so se izognili vprašanje glede registra, kot da registra sploh ni nekaj pomembnega ali pa da evidenca ni nič pomembnega. Sedaj smo storili marsikaj, kar je koristno za varnost v Evropski uniji. Sedaj pa poročilo Šodrova, Evropska solidarnostna enota, gospa Bild. présidente j'avais dès le départ Videli smo čudne težnje Evropske komisije. Um, pri teh evropskih solidarnostnih enotah sedaj imamo um, neko podvajanje prostovoljnih um, enot. Ta nov program bo poskušal prilagoditi obstoj prejšnjih enot in še vedno se bodo zanimali za nove prednostne naloge. Sedaj vidimo, kaj se je zgodilo. Prejšnje besedilo bilo sprejeto pred nekaj meseci in sedaj so rešili področje um, delovanja še na humanitarno pomoč, ko gre um, za to, da ni več pogoj, da si državljan Evropske unije. Sedaj se je proračun torej še povečal in vidimo, da to ne bo nujno uspešen program. Kaj je pa najbolj uh, slabo? Sedaj se lahko izvaja te solidarnostne dejavnosti v svoji državi. Brusel um, bo torej solidarnosten, ampak um, ne pri sebi. In sedaj ne bi se pri teh dejavnostih osredotočili na tudi izzive imigrantov, no, gledajte, um, mislim, da je to neustrezno, mislim, da um, so nekateri ukrepi celo za smehovanje vredni. Hvala. Gospod Mamekins. Hvala. Mislim, da ima ta program zelo veliko potencijalno dodano vrednost. To, povečuje solidarnost med Evropsko mladino in pa tudi povečuje možnost udrežbe pri teh delih. Eh, od leta 2019 eh, naprej torej lahko tudi druge države izven Evropske unije sodelujejo pri teh eh, programih. Tudi, na primer, um, naše države iz sosedske politike bodo lahko vključene in to bo potem v bistvu diplomacija med ljudmi, državljani. In še nekaj tudi mladi bodo sedaj bolj eh, vključeni v nematerialno plat svojega dela. Podprl sem to poročilo in upam, da bo prostovoljstvo pomemben del življenja ljudi, sploh za državljane, ki želijo čim bolj sodelovati v javnih eh, temah, ehm, ki jih najbolj zanimajo. Hvala. Hvala lepa, gospod Zdrojevski. Hvala lepa. O treh vprašanjih bi danes rad govoril. Perspektiva od leta 2018 do 2020 je zgolj namenjena usmeritvi. Zato moramo stvari skrbno preučiti. Druga zadeva. Trenutno ni zagotovljena varnost v smislu, da ta program učinkovito deluje. Uporabiti moramo boljše komunikacijske metode. Državna omrežja so nedvomno pomembna. Če želimo danes izvajati kakršen koli projekt, se moramo poslužiti tudi tega, sicer bo vse skupaj narejeno na pol. Govorimo o mladih. Zato moramo sprejeti nove inovativne strategije, ki so prilagojene mladim generacijam. Samo na takšen način bodo tudi solidarnostne enote lahko prispevale k okrepitvi solidarnosti. Hvala, gospod Scheinfeld. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropske solidarnostne enote so izvrstna zamisel. Pa ne zgolj to, gre za hvale vredno načelo, ki ga podpiramo. Solidarnostne enote bodo imele tudi svojo izobraževalno in humano funkcijo. Izboljšale bodo tudi kvalifikacije posameznikov, ki bodo del teh enot. Solidarnostne enote bodo pomagale tako regijam kot državam članicam. Zato bi morali spodbuditi 360 tisoč oseb, da bi sodelovali v teh solidarnostnih enotah. Na Dunaju se je prvič slišal predlog v zvezi z temi enotami, zato to podpiram. Hvala. Gospod Farija. Hvala lepa, predsedujoča. Problem pri tem poročilu je naslednji. Evropske solidarnostne enote v obdobju nacionalizma in ksenofobije nimajo veliko možnosti, ampak vseeno bi morali to podpreti, zato da bi se borili proti populistom podpirati bi morali tudi različne druge prostovoljne projekte, naprimer, ko gre za vprašanje mobilnosti na področju izobraževanja in podobno. Razvijati je treba socialne veščine. V praksi pa moramo poskrbeti za to, da ne bo prihajalo do kakršnih koli zlorab evropskih solidarnostnih enot strani nevladnih organizacij, strani podjetij in drugih akterjev, ki bi na takšen način lahko prišli do poceni delovne sile. Poskrbeti moramo za zaposlovanje mladih, vendar te solidarnostne enote ne smejo biti nadomestilo za tiste mlade, ki so brez dela. Mladim je treba priskrbeti plačane službe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam sem z veseljem glasoval za to poročilo podpiram cilje tega pomembnega programa, ki spodbuja solidarnost in krepi udeleženost mladih. Program Evropskih solidarnostnih enot je pomemben za mlade, ker bodo lahko ti razvijali svoje veščine, ko bodo upravljali vajništva, pripravništva ali prostovoljno delovali v teh enotah. Ogromno bodo pridobili pri tem. Zelo pomembno pa se mi zdi, da vključimo tudi marginalizirane mlade. 480 mladih hircev se je že registriralo, da bodo sodelovali v teh enotah. Želim si, da bi to storili tudi številni drugi, zlasti tisti v prikrajšanih regijah, v bolj oddaljenih regijah. Namreč program posebno pozornost posveča prav tem regijam. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na poročilo v zvezi s kibernetsko varnostjo poročilo Nibler. Gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V tem trenutku smo priča resnim kršitvam v nekaterih državah članicah. Včeraj sem gospoda Ansipa, komisarja, prosil, da izrazi svoje stališče glede različnih pritožb, ki sem jih uložil. Grška vlada namreč preventivno aretira tiste, ki se ne strinjajo s prodajo dajo Makedonije in naše zgodovine. Prišlo je torej do preventivnih aretacij na območju Janica. Županja je rekla, da pozna njihova imena, da ima podatke o teh osebah, zato ker policija preverja Facebook in ostala socialna omrežja. To se danes dogaja v Grčiji. Pripravljajo se tudi tožbe proti tistim, ki nasprotujejo prodaji Makedonije in proti, ki so proti sporazumu iz prespe. Vlada ima dostop do osebnih podatkov in lahko preverja, kakšno je mnenje teh oseb na javnih in drugih socialnih omrežjih. Komisija bi se morala s tem v zvezi izraziti. Hvala lepa, gospod Zdrojevski. Hvala lepa. Ko gre za kibernetsko varnost, ugotavljamo, da smo se s tem začeli ukvarjati že pred dvema letoma, pa pogledajte, kakšni so rezultati danes. Lani decembra je bil dosežen sporazum v okviru trialoga. Januarja letos je zato odbor ITRE tudi sprejel poročilo, ki smo ga predložili. O tem poročilu smo danes glasovali. Stalni mandat za agencijo prinaša seboj številne prednosti. Zbirali bomo podatke, združili strokovne dejavnosti, lahko bomo izvajali operativne dejavnosti. Na to bi vas rad opozoril namreč. Kibernetska varnost je področje, kjer moramo imeti možnost ukrepati, ne pa da zgolj zbiramo podatke. Kibernetsko varnost bomo izboljšali, če bomo lahko ukrepali. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem za to poročilo. Včeraj sem tudi sodeloval v razpravi na to temo. Hvala lepa naši kolegici poročevalki Angeliki Nibler za odlično upravljeno delo. Vsak dan slišimo o tem, da se povsod dogajajo kibernetski napadi. Te napade izvršijo posamezniki, kriminalne združbe. Veliko napadov prihaja iz držav, kot sta Rusija in Severna Koreja. Zato je zelo pomembno, da smo pozorni, da smo budni in da storimo vse za to, da bi se kibernetski napadi preprečili. Vesel sem, da smo tudi agenciji Enisa dodelili več pristojnosti in da bo na podlagi tega zakonodajnega akta tudi učinkoviteje ukrepala. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na poročilo De Castro. Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano. Gospa Miranda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasovala sem za poročilo. V moji državi liter mleka stane 28 centov. Ampak to ne zajame niti stroškov proizvodnje. Predelovalna industrija zasluži veliko več, kar pomeni, da so kmetje v šipkejšem položaju, ko gre za nepoštene trgovinske prakse. Proizvajalci nimajo enakih pogajalskih zmogljivosti kot kupci. Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano so tako obsežne, da je morala komisija kar trikrat posredovati. Skrajni čas je, da komisija dejansko odpravi ta problem. Zato se mi zdi predlog komisije o nepoštenih trgovinskih praksah dober, kajti ponuja odgovor na zahteve kmetov. Prepričana sem, da bi morali kmete veliko bolje zaščititi pre, pred temi nepoštenimi praksami. Hvala. Marija. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa. Če želimo podpreti kmete, potem moramo absolutno prepovedati vse nepoštene prakse. Ne zgolj posamične prakse, ki se omenjajo v poročilu. Vse nepoštene in nepravične prakse je treba ukiniti. Vemo, da proizvajalci zaslužijo zgolj 20 odstotkov prodajne cene določenega kmetijskega proizvoda. Prihaja do neenakosti v okviru verige preskrbe s hrano. Distributerji so tisti, ki največ zaslužijo in tudi prodajalci, ki kmete, proizvajalce torej izsiljujejo, potem jim ne plačajo za blago in podobno. Veliki trgovci so ta, tisti, ki oblikujejo takšne cene, da proizvajalci nimajo nobene koristi. Prepričati je treba vse nepoštene prakse, ki škodujejo kmetom. Brzo. Gospod Scheinfeld. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 30-dnevni rok eh, plačila, enostranska odpoved pogojev, enostransko spreminjene pogodb, neplačani računi, upravljanje s plačili na strani proizvajalcev, potem stroški hrambe, stroški odprave napak in tako naprej. To je zgolj nekaj nepoštenih trgovinskih praks. Zelo dobro je, da se s temi praksami zdaj ukvarjamo. Poleg tega se mi zdi dobro, da smo sprejeli direktivo in ne uredbe. Države članice imajo zdaj veliko več prožnosti in lahko same sprejemajo odločitve. Vedno pa se moramo zavedati, da pogodbo skleneta dve stranki. Če ena pogodbena stranka neupravičeno izvaja svojo moč na šipkejšo stranko, potem je treba zauzeti stališče šipkejše stranke in pravično presojati. Hvala lepa. Zdaj pa poročilo Šepflin, Evropska državljanska pobuda. Gospa Scott Kejto je na seznamu, vendar je ne vidim v dvorani, zato besedo dobi gospa Miranda hvala lepa gospa predsedujoča glasovala sem za poročilo zdi se mi da je pobuda evropskih državljanov tista ki jim omogoča da neposredno sodelujejo v postopkih gre za demokratičen participatoren ukrep Sama sem sodelovala tudi pri pobudi za pravico do, dostopa do vode, pa žal nismo bili uspešni. Potem je tu bila podana tudi pobuda v zvezi z manjšinskimi jeziki in za zaščito kulturnih dobrin. Pomembno je, da poskrbimo več tudi na področju osveščanja. Zelo malo pobud je bilo sprejetih, odkar je ta instrument zaživel leta 2011. Komisija bi morala državljanom na spletu ponuditi registr, v okviru katerega bi lahko podali svojo pobudo. Na voljo bi morali imeti javno spletno stran, ki bi bila enostavno dostopna in ki bi vsebovala tudi jasna splošna navodila in informacije, kako vložiti pobudo. Hvala. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa. Pobuda državljanov je tista, ki državljanom omogoča, da demokratično sodelujejo v postopkih Evropske unije. Zato bi morali to pobudo izvajati čim bolj demokratično in neposredno brez birokratskih ovir. Vendar se soočamo z protislovjem. Pri Evropski državljanski pobudi državljani komisijo pozivajo, da sprejme zakonodajno pobudo. Ampak kdo potem nadzira, ali je zakonodajna pobuda državljanov skladna zakonodajo? Komisija. Se pravi, da oseba, ki nekaj predlaga, to tudi nadzira. Komisija torej nadzira, ali je zakonodajna pobuda pravilna ali ne. Čeprav pobuda poziva komisijo, da nekaj stori. Neka druga institucija oziroma organ bi moral preverjati pobude državljanov. Potrebujemo sistem, ki bo državljanom dejansko omogočil, da uresničujejo svojo pravico. To pa je pravica do udeležbe v participatorni demokraciji. Hvala. Hvala, gospod Mamikins. Kolegice in kolegi, Evropska državljanska pobuda je bila oblikovana kot orodje za deljenje moči, da bodo tudi državljani lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju zakonodaje. Vendar je to orodje še vedno neočinkovito niti ena sama pobuda komisije ni temeljila na evropski državljanski pobudi. 63 odstotkov državljanov sploh ni seznanjenih s pravicami, ki jih imajo v okviru zakonodaje. Istočasno pa na tisoče lobistov deluje v Bruslju in vpliva na zakonodajni postopek. Zato državljani v takšnih okoliščinah nimajo najlažje poti, ko želijo uveljaviti svoj glas. Trenutni reformni razsvežen pa po mojem mnenju državljanom še dodatno otežuje sodelovanje ker eh, se izpostavlja predvsem to, kako lahko državljani zbirajo podpise. Mislim, da bi morali omogočiti, da podpise zbirajo tudi na spletu, na no, vse zadnje smo v 21. stoletju. Hvala lepa, gospod Šajnfeld. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska državljanska pobuda ni zgolj demokratičen instrument, je tudi mehanizem, ki državljanom omogoča, da se združijo, da se poenotijo o zamislih, idejah, da stremijo k doseganju skupnih ciljev. Vsaj sedem državljanov iz vsaj sedmih držav mora podati predlog za pobudo. Takšni so pogoji. Potem pa je potrebno zbrati milijon podpisov v okviru peticije vse lepo in prav, ampak stvari bi morali dodatno liberalizirati, zato da bi jih poenostavili. Komisija se je strinjala s tem, da je treba podpirati to vrstne pobude, potrebujemo centralizirano zbiranje podpisov. Zelo pomembno je, da se tudi s parlamentom posvetujemo glede teh pobud. Hvala. Hvala lepa, gospod Farija. Gracias, Hvala, gospa predsedujoča. Glasoval sem za poročilo v zvezi z Evropsko državljansko pobudo, zato ker se mi zdi, da bi ta instrument morali okrepiti in ga narediti bolj verodostojnega. Ta instrument bi moral ljudi združevati, ne pa jih deliti. Več priložnosti bi morali ponuditi državljanom, da sodelujajo v procesih v Evropski uniji. Omogočiti jim moramo, da se podpisi zbirajo na platformi. Preprečiti pa moramo kakršne koli zlorabe. Te pobude bi morale spodbujati integracijo in tudi dialog med civilno družbo. Moramo pa vsaki pobudi omogočiti dovolj časa, da se konsolidira. Zatem naj se sproži tudi zakonodajni postopek. Pobuda ne bi smela biti ta, kot zgolj parih držav članic. Na voljo moramo dati državljanom tudi instrumente, da bodo lahko uporabili ta pomemben demokratičen instrument. Hvala lepa. Naslednje poročilo je poročilo Kalnjete, gospod Mamikins. Dragi kolegice in kolegi, Poročevalka je v poročilo uspela stlačiti ogromno sovražnosti. Pravi, da odnosi med Evropsko unijo temelijo na odvračanju in izolaciji. Veliko priporočil navaja, kako lahko omejimo sodelovanje z Rusko federacijo, ne najdemo pa nobenega priporočila, kako komunikacijo ponovno spostaviti. Poročilo spodkopava tudi verodostojnost evropskega sporočila. Veliko je obtožb, domnevnih obtožb in podobnih navajanj, ki še niso bili preiskani. Glede sankcij naj povem naslednje. Bolj kot sankcije spodkopavajo moč ruskega gospodarstva, v slabšem položaju je tudi Evropska unija. Če bomo delovali na tak način, bomo Rusijo zgolj odgnali in s tem izgubili pomembnega sogovornika. Bogati Rusi tako ali tako živijo na Zahodu. Nekateri člani v tem parlamentu se še vedno zauzemajo za konfrontacijo z Rusijo, zato ker želijo na tak način pridobiti nekaj političnih glasov. Sam sem glasoval proti. Hvala lepa, gospod Nekov. Kolegice in kolegi, Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Mamikins. Rusija je strateško pomembna država za velik del Evrope. Meji z največjim številom evropskih držav ima skupno mejo z Unijo, ki je dolga več kot 1000, 2300 km. Rusija je strateška partnerica. Zdi se mi, da smo storili strateško napako. Namreč zavračamo realpolitiko 21. stoletja. Nobene potrebe ni potem, da se podajajo politične izjave. Odstavek 27 obsoja udeležbo Rusije v primeru Škripal. Uradne službe v Združenem kraljestvu niso stotstotno prepričane v svoje ugotovitve in dvomi, da ima poročevalka več informacij kot obveščevalne službe. Kritiziramo preiskovalno novinarstvo v tretjih državah, ampak v Bolgariji ugotavljamo, da nekatere postaje prepovedujejo zaradi informacij, ki jih ponujajo. Še zadnje poročilo, poročilo gospe Post, gospa Majer. Hvala, gospa predsedujoča. Oboroženi spopad napadi se običajno vodijo v okviru skupnosti in na slabo opredeljenih območjih. Zaradi tega prihaja do motnje v skrbe gospodarstva, prometa in tako naprej. Ženske so pomembne na področju izgradnje miru, medijacije in preprečevanja konfliktov. Ženske predstavljajo zgolj dva odstotka medijatorjev. Zelo malo so bile udeležene v mirovnih procesih v zadnjih desetletjih. to poročilo in tudi poročilo Združenega naroda 13.25 navajata, da so ženske premalo vključene v te postopke. V Kašmirju, naprimer, je od leta 1989 izginilo na 8000 moških, ki jih še vedno niso našli. Potrebujemo nov pristop do tega vprašanja v 21. stoletju. Hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili obrazložitve glasov sejo pa prekinjam do 15. ure. Dober tek.